Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, začenjamo zasedanjem. Najprej nekaj sprememb, do katerih bo prišlo na dnevnem redu. O tem smo vas že obvestili preko elektronske pošte. Točki 4 in 5 gre za poročili kolega Kacina o Srbiji, ne bosta obravnavani danes, kajti kolega je zaradi vremenskih neušečnosti ostal v Ljubljani, v Bruslju bo jutri, ko bomo tudi glasovali o tem poročilu. Glasovanje bo potekalo o pol petih, kot je to predvideno jutri na dnevnem redu. Gospod Tenok, poročevalec od Črnigori, se je strinjal s tem, da najprej obravnavamo predlog resolucije o procesu evropskih integracij v Črnigori danes na dnevnem redu kot prvo točko. Ostale točke na današnjem dnevnem redu bodo potekale tako, kot je predvideno. Razprava o pogajanjih med Evropsko unijo in Libijo bo verjetno potekala nekoliko prej kot predvideno. Glede jutrišnjega zasedanja, torej v sredo 1. decembra, pa naj povem, da glede na to, kaj se je zgodilo 8. novembra v zahodni Sahari blizu El Ayauna in glede na to, kakšni so bili odzivi koordinatorjev, je predsednik Albertini sprejel odločitev, da bo to točko vrstil na dnevni red jutrišnjega zasedanja. Gospod Fasiferi, maroški minister za zunanje zadeve, je tudi povabljen, tudi Mohamed Salem Utsalek, predstavnik Fronte Polisario, ki je zadolžen za zunanje odnose, je prav tako povabljen in povabili smo tudi ministra za zunanje zadeve iz Alžirije. Želimo si namreč organizirati skupno razpravo. Če se alžirski organi ne bodo odzvali, potem bomo opravili dve ločeni izmenjavi mnen. Jutri ob 9.15 do 10.00 ko bo gospod Ulca Lek v dvorani, on predstavlja Polisario, potem pa še druga izmenjava mnen, prav tako jutri od 11. do 11.45, takrat pa bo med nami tudi Fasifasiri. Deveta točka na dnevnem redu. Predlog resolucije o Hrvaški, kolega Svobode, bo obravnavan 1. decembra in sicer od 15 do 12 do pol enih, torej jutri. Potem se je v četrtek 2. decembra izmenjava mnen s predstavnikom Petrom Fejtom ob pol enajstih na mesto ob 11.15. Ob 12. pa bomo imeli poročilo gospe Makovej, ki je vodja opazovalne volilne misije Evropskega parlamenta šlo pa je za volitve v Moldaviji, ki so potekale v nedeljo. Ali kdo nasprotuje spremembam dnevnega reda? Kot vidim, nihče temu ne nasprotuje, tako da najlepša hvala. Sprejeti moramo še zapisnike. En sam zapisnik se je 14. oktobra, kakšna pripomba, če ne, potem je ta zapisnik sprejet. Potem pa še par informacij v zvezi s tem, kar se dogaja v vzhodnji Aziji in na južnokorejskem polotoku. Stvari nas precej skrbijo, tako da bo naš odbor odblizu spremljal tudi izvajanje in razvoj posameznih diplomatskih pobud, pa naj si gre za pogajanja šesterice. Evropska unija do sedaj ni sodelovala v teh pogajanjih oziroma spremljali bomo tudi pobude, ki so se razvile v okviru varnostnega sveta. Kolegice in kolegi, ki vas to zanima, pa naj no, spomnim še na to, da bo delegacija Evropskega parlamenta s Korejo razpravljala danes Že dolgo je bilo predvideno to srečanje, vendar smo ga morali preložiti. Predstavili bomo politično in varnostno situacijo in tudi predvsem zapleteno humanitarno situacijo, v kateri se trenutno nahaja prebivalstvo Severne Koreje. Dobro, gremo kar na prvo točko na dnevnem redu. Poročilo gospoda Tenoka o kandidaturi Črne Gore. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo vesel sem, da sem, čeprav tako na hitro, bil poklican, da predstavim svoj osnutek poročila v zvezi z nedavnim priporočilom Evropske komisije, da naj svet Črni Gori podeli status kandidatke čeprav niso še predlagali, da bi ne mudoma začeli s pogajanji, kar nekaj merile treba še izpolniti, preden lahko dejansko začnejo s pogajanji o posameznih poglavjih Evropskega pravnega reda. V svojih por poročilu sem to omenil, obžalujem pa, da se trenutno uveljavlja model komisije, namreč da se ločuje status kandidatke od pravic do pogajanj. To smo videli že pri Makedoniji, zaradi tega, ker je ena država članica nasprotovala imenu. Sedaj se isto pojavlja pri Črnigori, čeprav zaradi drugih razlogov. Sam verjamem, da v pogajalskem procesu, ko se odpira poglavje, ki se nanaša na zakonodajo in prenos zakonodaje, in potem samo zapiranje poglavi, ki se nanaša predvsem na izvajanje evropske zakonodaje, potem ko je leta bila prenešena v nacionalno zakonodajo in ko zadeva samo spremljanje strani skupnosti, obstajajo tudi druge možnosti, kako pritisniti na države članice, ki vlagajo veto na napredek. Imamo nek nov scenarij, trenutno imamo na voljo novo priporočilo, tako ta odbor kot tudi parlament bosta verjetno podprla ta predlog, vendar to ločevanje poti ne bi smelo biti predolgo. To ne bi bilo smotrno, kajti zdi se, da je to nek politični instrument, s katerim se skuša ustaviti proces širitve na države Zahodnega Balkana. Kot je bilo omenjeno že v predhodni izjavi komisije, Črna Gora ostaja dobra kandidatka, dober zgled. Samo 24 odstavkov je trenutno v mojem poročilu, verjetno se bo stvar spremenila, ko bo odbor vložil tudi predloge sprememb kratko poročilo ne odraža velikosti države, gre za to, da je ta država predvsej uspešna, da nima kakšnih večjih težav, ki bi jih morala razrešiti, razen tistih res bistvenih vprašanj, ki so izpostavljena že v poročilu. Predvsem gre za vprašanje vladavine prava, za povečan boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Nima pa Črna Gora nekih notranjih problemov, kot jih ima naprimer soseda Albanija, ki nima statusa kandidatke prav zaradi paralize, v kateri se je znašel njen parlament. V Črni gori je gospodarstvo relativno stabilno, sprejeli so evro kot plačilno valuto oziroma menjalno valuto. V tem trenutku Črna gora že uživa liberalizacijo vizumov, pri tem ni bilo opaziti kakšne ga večjega navala ljudi iz Črne gore v Evropsko skupnost, niti niso zlorabljali vstopa v šengensko območje. Pri Hrvaški in Sloveniji je prišlo do mejnega spora, takrat so morali celo organizirati referendum. Na področju Črne gore imajo manjši spor glede meje, ampak eh, kolikor vem, ga bodo rešili, da bo tudi mednarodno sodišče posredovalo. Notranje razseljene osebe gre predvsem za romske prebivalce, za nekatere kosovarje, ki živijo v Črni gori, vendar gre za res manjši problem, veliko manjši kot je v sosednjih državah. Obstajajo določene težave, ki bi jih morali obravnavati glede potencijalnega konflikta interesov med posameznimi člani parlamenta in raznimi drugimi člani izvršne veje oblasti, predvsem ko gre za plačila strani javnih organov. Mislim, da gre tu bolj za pomankanje preglednosti. To pa bi lahko odpravili tako, da bi vsi člani podali tudi izjavo v zvezi s svojimi interesi. Pranje denarja je precejšen problem, zato ker v Črni gori uporabljajo evro, niso pa v sistemu centralnih bank. To bi morali zatorej odblizu spremljati poleg tega v javnem in političnem življenju ni dovolj žensk. Ženske so premalo zastopane, zlasti če primerjamo ta položaj s položajem v drugih evropskih državah. Pa ne gre za to, da ne bi imeli na voljo dovolj visoko kvalificiranih in izobraženih žensk. Potem je tu še up vprašanje egipčanske skupnosti, aškarske skupnosti, predvsem gre za razseljene osebe iz Kosova vse bi morali storiti za to, da bi se ti ljudje lahko vrnili nazaj domov v države izvora. Črna Gora je majhna država, obstajajo določene omejitve tudi glede administrativnih zmogljivosti. To bo pogajanja naredilo še toliko težja. Je pa res, da je v Evropski uniji že kar nekaj manjših držav in Črna Gora se lahko po površini primerja z Ciprom, Luksemburgom, morda tudi z Estonijo. Črna Gora je zagotovo imela koristi tudi od radodarnosti Hrvaške, ki je 80 ali 90 tisoč strani evropske zakonodaje prenesla v zakonodajo v nacionalnem jeziku, ne bom rekel, da je črnogorski jezik enak kot hrvaški, da ne bom zašel v kakšne politične težave, pa gre za podoben jezik. V tej državi imajo res čudovito pokrajino. Prepričan sem, da bodo to pozdravili tudi bolj zeleni člani v tem odboru. Črna Gora je sedaj tista, ki mora pokazati, ali je res pripravljena zaščititi svojo naravno dediščino. Kar zadeva gospodarstvo, ena od večjih težav je, da gospodarstvo ni dovolj raznoliko, imajo dovolj močno industrijsko bazo, predvsem, ko gre za področje aluminija in topljenje aluminija. Imajo tudi velik potencial na področju izvoza elektrike. Kolikor vem, naj bi zgradili nek konektor preko Jadranskega morja do Italiji. To bi omogočilo potem izvoz elektrike v Italijo, ki je, kot vemo, precej lačna to vrstne energije. Prihodnosti države je v tem trenutku precej odvisna od turizma. Uspešnost turizma je precej nihala, veliko je bilo odvisno tudi od tega, kako močan je bil evro. Črna Gora ima tudi močan energetski sektor, uživa dobre sosedske odnose tudi z Biogradom, kjer so na začetku odnosi bili nekoliko bolj hladni, zlasti takoj po odcepitvi. Potem pa se je tu pojavil še problem zaradi tega, ker je Črna Gora priznala Kosovo. Sedaj so odnosi med Srbijo in Črno Goro ponovno dobri. V Črnogorskem parlamentu so tudi priznali, da so v času balkanskih vojen storili kar nekaj napak. Sprejeli so tudi resolucijo o genocidu v Srebrenici, kar je po mojem mnenju velik korak k doseganju sprave v tej regiji. Mislim, da sem omenil večino najbolj pomembnih točk. Vse je jasno omenjeno tudi v osnutku poročila. Z veseljem pa bom prisluhnil mnenju kolegov. Zanima me, če bi lahko vložili še kakšen predlog spremembe, da se to poročilo še dopolni. Mislim pa, da bo Črnagora ena izmed tistih držav, ki se bo najlažje vključila v Evropsko unijo in sicer v bližnji prihodnosti. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod poročevalec. Gospod Anžon. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad čestital gospodu Tanoku za to poročilo. Mislim, da je to poročilo izvrstno. Predvsem zaradi tega, ker odraža dejansko stanje. Tako kot je ravno kar povedal poročevalec sam, se v poročilu omenja napredek, pozitivne točke, pri tem pa se ne pozablja na tiste elemente, kjer je napredek še treba doseči. Evropska unija ne bi smela biti preveč samozadovoljna, še vedno nas čaka kar precej dela na področju medijev, na področju pravosodja. Napredek na tem področju ni bil ravno najboljši. Kolikor vem, je to majhna država, vendar je ta majhna država bila vedno na naši strani, kadarkoli smo reševali konflikte v naši regiji. Naprimer, ko je šlo za probleme na Kosovu, je eh, Črna gora podpirala evropsko usmeritev. Poleg tega je ta država ena izmed prvih, ki je vzpostavila dobro sosedske odnose tudi z državo, s katero je bila prej v vojni, naprimer s Hrvaško, so tudi sklenili mir, celo upravičili so se ji. To je država, ki je najbolj multietnična na Balkanu. Samo 40 odstotkov prebivalcev se izreka za Črnogorce, to niti ni večina. In po definiciji sam je ta država multietnična. Glede na to, da je v vseh balkanskih državah prisotna ta multietnična dimenzija in glede na to, da vemo, da multietničnost predstavlja tudi krhkost znotraj države, je res hvale vredno, da je ta država vzdržala vse pritiske in se ohranila tako, kot je. Kar zadeva korupcijo, kar zadeva organiziran kriminal, se vedno omenja Črnogoro in Kosovo ampak nedvomno se korupcija in pomankljiva preglednost ter prevelika odvisnost sodstva pojavlja tudi drugot, tudi v Črnogori, to drži. Vendar vsi te elementi obstajajo v vseh balkanskih državah, od najbolj naprednih, kot je Hrvaška, do najmanj naprednih, kot je Kosovo. Da bi torej stalno križali samo Črnogoro in Kosovo zaradi teh problemov, se mi zdi, da ne bi bili pravični in da ne bi odražali dejanskega stanja teh pojavov, ki se pojavljajo. Vsi vemo, da sodstvo ni dovolj neodvisno v državah in eh, poročilo gospoda Tenoka je dobro uravnoteženo, zato ker kaže na to, kakšen je trenutni položaj v Črnigori. Tako da podpiram predloge, ki jih je podal. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kirilov. No? Okay. No, Madame Cornelissen. Gospa Cornelissen. Um, yeah, ja, thank you for the... Najlepša hvala za to poročilo. Mislim, da to poročilo omenja številne teme, ki se nam zdijo zanimive. Črna Gora je res majhna država, kot ste že sami povedali. To pa potem privede do naslednjega. Slaba stvar je to, da se vsi med seboj poznajo, kar pomeni, da država ni ravno najbolj naklonjena reformam. Sama sem se pogovarjala o pravicah gejev s poslanci, z ministri v Črni gori. Najprej so vprašali tolmače, če sem res rekla geji. Uh, potem so se začeli hihitati, tako da nas na tem področju čaka še kar precej dela. Predvsem, ko gre za zaščito manjšin, ko gre za zaščito gejev, za zaščito pravic žensk in tako naprej. Poleg tega niso ravno najbolj zauzeti za boj proti korupciji. Nevladne organizacije, ki delujejo na tem področju, so mi povedali, da jih nadlegujejo, da jih zasledujejo tajne službe. To me je nekoliko zaskrbelo majhnost Črne gore ima tudi svoje prednosti v smislu, da bi bili ti problemi večji, če bi bila država večja. Črna gora je ena izmed tistih redkih držav, ki ni bila deležna kritik strani zahodnoevropskih držav, kot je moja država, nažalost, glede liberalizacije vizumskega režima. Iz Črne gore nismo bili priča kašnim večjim navalom prosilcev za azil, ki bi potovali v zahodne države. Glede same liberalizacije vizumov naj povem, da bi v poročilu morali morda omeniti še nekaj in sicer to, kako v Črni gori obravnavajo državljanstvo. Oni podeljujejo častna državljanstva, vlada je tista, ki jih podeljuje in sicer tistim osebam, ki se jih zdijo primerne sedaj razmišljajo o tem, da bi uvedli novo pravilo in sicer, da vsak, ki bo uložil več kot pol milijona v državo, lahko dobi državljanstvo. Tako da pravzaprav lahko kupite črnogorsko državljanstvo. Če to povežemo z dejstvom, da Črna Gora ne izroča ljudi, predstavlja nevarnost. Tako da bi Črna Gora lahko postala zatočišče za zločince. Še zadnja zadeva, ki bi jo rada omenila, gospod Cenok je to tudi omenil res Črna gora pravi, da je ekološka država, vendar če si pogledamo, kaj se trenutno dogaja z okoljem zaradi razvoja turizma, moram reči, da sem še vedno nekoliko kritična. Škoda bi bilo, če bi uničili naravno bogatstvo, pa nimamo v mislih samo naravne dediščine. Konec koncev bo tudi turizem uničen, zato ker bodo uničili vse razloge, zaradi katerih ljudje potujajo to državo. Poskrbeti je treba za razvoj, za razvoj vodnih elektrarn. Poskrbeti je treba za ustrezne analize učinkov in vplivov na okolje. Tako da to so teme, na katere sem želela opozoriti. Merci. Hvala lepa. Kolega Weigl. Hvala lepa, predsednik. O Črni gori očitno ni mogoče govoriti brez neke, nekega, neke simpatije. To so pokazali tudi moji predhodniki v današnji razpravi. Je očitno majhna država, ki potrebuje tudi precej razumevanja, eh, ki pa seveda eh, ne more zaradi tega biti amnestirana na, za kritične eh, pripombe, ki jih imamo če jo obravnavamo kot državo kandidatko. E, mislim, da je gospod Tenok e, izvrstno e, poudaril v, v kratkem in, in jasnem poročilu in prednosti in kritične stvari kandidatke Črne Gore. Mislim, da je treba reči, da je še vedno odprtih nekaj vprašanj, s katerimi bo Črna Gora imela za opraviti v naslednjih letih, ko jo bomo vzeli pod, pod lupo, namreč problem eh, vladavine prava, problem korupcije, organiziranega kriminala, svobode tiska. Še vedno so to neka vprašanja, ki so pač, rekel bi, skoraj da v vseh državah v tranziciji na dnevnem redu, to ni posebnost majhne Črne gore, so pa seveda ekscesne situacije bolj vidne. Lažje jih je identificirati in če govorimo recimo o problemu svobode medijev in javnega izražanja, potem je tam seveda jasno, kadar pride do ekscesne nestrpnosti do nekega kritičnega novinarja, potem je to news, za katerega zvemo tudi mi. Je pa to brez dvoma področje, eh, na katerem mora Črna gora, mora njeni zakonodajci, zakonodavci, mora, mora javnost eh, vsekakor izkazati večjo stopnjo eh, občutljivosti. Gospod Tenok je poudaril v poročilu Eh, nekatere pomembne stvari, po katerih lahko ocenjujemo pripravljenost kandidatke. Eno je recimo in ni nebistveno je vprašanje gospodarske strukture. Eh, Črna Gora je v zadnjih letih izredno lepo razvila svojo turistično infrastrukturo in eh, vsako leto beleži ohrabrujoče rezultate. Hkrati pa seveda ni mogoče mimo mimo dejstva, da je to na nek način eh, monokulturna eh, ekonomija, v kateri eh, pač izstopa, izstopa turizem, medtem ko je zamrlo veliko drugih gospodarskih dejavnosti, ki so bile pred 20 leti, recimo in več, v Črnogori že, že nastavljene. Pridružil bi se pozitivnim ocenam, ki so jih izrekli kolegi, ki ugotavlja tudi poročevalec in komisija, da je Črna Gora relativno hitro razvila neko, nek živahen parlamentarizem, tudi eh, ob vsem temperamentu v, v parlamentu neko, neko stopnjo enotnosti, ko gre za najbolj bistvene strateške cilje Črne Gore, vključitev v eh, Evropsko unijo, manj enotne, ko gre za vključitev v euroatlantske integracije. E, rekel bi še to, da je verjetno treba posvetiti posebno pozornost e, vprašanjem manjšin, ne glede na to, da so večje manjšine dejansko in zaščitene in se počutijo varne in so vključene v, v politično, javno, kulturno življenje, Obstaja pa problem treh manjših mašin, ki so omenjene tudi v poročilu, tudi v mnenju eh, komisije, eh, Romi, Egipčani in Aškali. Ravno tako je iz, nekako iz eh, kulturne tradicije Črne gore nekako izhaja mogoče nekoliko premalo občutljivosti do enakopravnosti spolov, do vloge, aktivne vloge žensk v javnem življenju javnem življenju in seveda tudi do, do večje tolerance, ko gre za eh, spolno usmerjenost. Eh, poudaril bi, da je dano pravo mesto eh, Črnogori kot, kot državi, ki prispeva k regionalni stabilnosti, ki ima urejene odnose z sosedi, mogoče samo še eno priporočilo. Dobro bi bilo, če bi tudi Črna Gora v procesu približevanja datuma sprejema v Evropsko unijo rešila svoje mejno vprašanje s Hrvaško, ampak to je zadeva tudi, zadeva tudi Hrvaško. Hvala lepa. Merci, Najlepša hvala, gospa Kopan. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi želela čestitati kolegu Tanuku za poročilo. V tem težkem trenutku, kar zadeva vključitev v Evropsko unijo, je zelo pomembno, da komisija in Evropski parlament pošiljata pozitivna sporočila. Zato moramo poslati sporočilo, da se morajo pogajanja pričeti čim prej. Črna gora je v zadnjih letih naredila velik napredek. Seveda še vedno obstajajo težave in strinjam se z Donžonom, ko pravi, da recimo problemi kot je organiziran kriminal ali korupcija, da so to težki problemi, ki so prizadeli vse države Zahodnega Balkona, Balkana vendar pa je to v poročilu omenjeno na enakomeren način. Omenjeni so tudi problemi z svobodo izražanja ter problemi eh, v, pri enakosti žensk. Tukaj bi želel, da bi se več omenjalo on, naslednje. To je nasilje nad ženskami. Potrebno bi bilo organizirati kampanjo za zaščito pravic žensk. Prepočasi napreduje Črna Gora na tem področju, potem kar zadeva okolje. Tukaj se ne strinjam. Res je, da ima država velik potencial. Govorimo o velikih um, hidroelektrarnah, vendar pa, ki so pa povzročile okoljske probleme. Zato bi morali bolj poudariti velik poten, mm, energetski potencial te države. Hkrati pa bi morali razmišljati tudi o okolju. Potem vprašanje o meddržavnem sodišču v Hagu. Poznamo situacijo in Zdi se mi, da je to dobro opisano v poročilu, zato bi gospodu Tanuku ponovno čestitala. Merci, merci. Hvala lepa, gospod Taler. Merci, le prezident. Želel bi se pridružiti čestitkam in pohvalam poročevalcu kolegi Tanoku za zelo dober draft poročila. Drugo, kar bi si želel, je, da to poročilo prispeva k eh, hitrejšemu učlanjevanju Črne Gore v Evropsko unijo. Črna Gora ima namreč morda srečo, morda pa tudi veliko pameti. Je praktično edina država v regiji, ki nima nekega resnega problema, ki bi jo objektivno in prepričeval hitrejše vstopanje v Evropsko unijo. Srbija vemo, da ima Kosovo in uh, Mladića. Bosna in Hercegovina problem s funkcioniranjem na državni ravni. Makedonija ima Grčijo, Kosovo ima problem nepriznavanja strani petih držav. Črna Gora je država, ki takih problemov nima in bi bilo pričakovati in jih zaspodbujati, da izkoristi to priložnost in da se hitreje premika v smeri članstva Evropske unije. Uh, To je seveda zelo povezano s politično voljo v sami Črni gori. Včasih je problem, če je neka eh, struktura predolgo na oblasti in potem zaradi te eh, nemenjave na oblasti prihaja do inercije in do pomankanja politične volje. In to je en problem od Črne gore. Eh, problem pomankanja neke vrste pluralizma, tolerance do drugih mišljenj, To je povezano s problemi svobode medijev, problemi, eh, povezano s problemi odnosa do civilne družbe. Mrsikdaj so civilno-družbeni aktivisti videni kot neke vrste naravni sovražniki države, kar je seveda neumnost. Eh, in eh, Črna Gora ima velik problem nasilja, ki je povezan z kritiki korupcije. Ljudje, ki se izpostavijo v Črni Gori, so mrsikdaj eh, v se izpostavijo v kritiki korupcijskih in kriminalnih pojavov, so potem žrtve obračunavanja na ulici, v plašču noči in tako naprej. Skratka, mislim, če bi obstajala resna politična volja vladajoče strukture, da lahko Črna Gora zelo hitro napreduje in predlagam, da to spodbujamo. Končam z točko okolja in e, ustavno določbo, da je Črna Gora ekološka država, To je krasna ideja, dober namen, vendar kdorkoli gre v Črnogoro vidi, da to v praksi ne kaže še dovolj rezultatov. E, želel bi si, da je poleg tega, da je wild beauty, da je divja lepota, da ni toliko divja morda, da je čim bolj lepota. In e, dajmo se skupaj za to prizadevati. Hvala lepa. rad bi čestital kolegu tannocku za dobro in stvarno poročilo <clears throat> ki je hkrati optimistično čestitam tudi črni gori e, da je z reformami omogočila tako pozitivno poročilo in se približala začetkom pristopnih pogajanj jaz upam da bo ta odločitev res kmalo sledila brez kakšnih posebnih zadržkov. Ehm, in ob tem, kar je bilo že povedanega, naj tudi sam rečem, da sem še posebej vesel dejstva, da pristopanje Črne gore k Evropski zvezi ne povzroča notranjih političnih delitev. Mislim, da je eh, ta politični format oziroma ta enotnost glede te prioritete za nadaljevanje procesa zelo pomembno. E, ne bom šel v detajle, so jih e, kolegi že obdelali, rad bi izrazil še to prepričanje, da izredno pomembno, izredno pomemben je vsak napredek vsake kandidatke oziroma vsake države, ki je bila odprta evropska perspektiva. V tem smislu e, bi moral napredek Črne gore pozitivno delovati na atmosfero v celi regiji. Hvala. Hvala lepa. Gospod Baragos, v imenu komisije. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi želel pozdraviti besedilo gospoda Tenaka. Seveda gre tu za parlamentarno besedilo in ne, ne bi ga smeli uh, komentirati. V veliki meri pa je v skladu z mnenjem in priporočili komisije. Ti razpravi sledimo z velikim zanimanjem in čakamo na končno formulacijo besedila. Eh, Hvala lepa. Gospod Kukan, predsednik delegacije, se upravičujem, da vam nisem dal že prej besede. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Nepoviem nič nového, ani dramatického, ani takého, čo by otvorilo oči ostatným kolegom. Len som chcel tiež... Želel sem samo povedati, da so mi kolegi da so kolegi pravilno prispevali k sliki, ki jo ima Črna Gora v Evropi. In enako obstaja še prostor za izboljšave na številnih področjih, kar se tiče situacije medijev, strpnosti, kar se tiče eh, neuradnih mnen korupcije. Istočasno pa menim, da moramo danes videti Črnogoro kot državo, ki bo na osnovi tega poročila pridobila status države kandidatke. In upam, da bodo kmalo dani datumi za začetek pogajanj in da država ne bo tako dolgo čakala kot druge in eh, moramo naše partnerje v Črni gori obvestiti ali opozoriti, da bodo te odprte točke čim hitreje rešili, tako da se bodo pogajanja lahko začela. V tem smislu je eh, slika, ki jo je prikazal poročevalec Tenok, realistična in Če smo pozitivni z tega vidika, potem bi lahko rekli, da, so, da je v primerjavi z drstalimi državami Črna Gora država z najmanj problemi, kar je povedal tudi gospod um, Taler. Sicer on je rekel, da imajo ali srečo, ali so pametni. Mislim, da je nekaj obojega. Vsekakor pa morajo vse prednosti izkoristiti v svojo korist in poročilo, kot je bilo predlagano, podpiram. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa, gospod Tenok. Well, uh, you, Hvala, gospod predsedujoči. Povedati moram, da ko je moja skupina pripravljala to poročilo, mi je bilo um, lahko, torej v, lažni, v lažji poziciji sem v primerjavi s, s sosedi. In um, kot je gospod, gospod Kukan, ki je bil predsednik in strinjam se tudi z gospodom Talerjem, bivšim zunanjim ministrom, da je Črna Gora najmanj problematična država v regiji in to moramo priznati. In, um, povedati moramo, da je Črna gora, torej v relativno enostavnem položaju, vsaj kar zadeva pristopni proces in je takoj za Hrvaško, ki bo verjetno prva se pridružila. In pozdravljam vse komentarje, ki so jih podali kolegi, zahvaljujem se gospodu Donžonu, gospodu Vajglu, um, potem uh, gospe, ki je omenila pravice žensk. Sam nisem seznanjen s situacijo o pravicah žensk in z veseljem sem prisluhnil potem kolegom iz zelene stranke glede um, vprašanja okolja in glede pravic homoseksualcev. Ne strinjam se, pa Eh, glede državljanstva. Mislim, da vsaka država lahko podeli državljanstvo tistemu, ki želi. To je m, mm, suverena pravica države. Tudi pri, pri nas lahko kupiš uh, viz, vizum za investitorje in živiš v Združenem kraljestvu pet let. Eh, edini problem je tukaj prost eh, pretok ljudi in to je povezano z eh, liberalizacijo vizumov. Seveda, če bi podelili na tisoče potnih listov ljudem iz tretjih držav, bi to seveda lahko vplivalo na prost protok znotraj EU. In uh, tukaj torej bi postalo problematično, če bi prišlo do problema imigracije. Vendar pa do tega, če do tega ne bo prišlo, potem mislim, da ima Črnagora pravico, da podeli državljanstvo komur hočem. In uh, mislim, da, to, da gre tukaj za majhne številke in da to ne bi smelo biti uh, nikakršen, nikakršna težava. Seveda, če bi ti ljudje recimo ne bili uh, neki um, kriminalci, ampak tukaj seveda ne gre za to. Um, črta, uh, Črna gora ne krši nobene konvencije pri izročanju ljudi. Omenili ste tudi to, da Črna gora ne izroča ljudi. Um, popravite, če se motim, mislim, da so nedavno podpisali uh, tak sporazum z Srbijo in to je bilo problematično kaj ti organizirani, člani organiziranega kriminala so se zatekali v Črno, uh, eh, goro, Črno goro in zdaj pa se mi zdi, da ta nova pogodba, ki je bila nedavno podpisana, mislim, da še ni bila ratificirana v obeh parlamentih, ampak da imajo tak sporozum tudi že z Hrvaško. In torej ta problem se ne eh, pojavlja, ker obstajajo bilateralni sporazumi. Potem pa še problem okolja, ki so ga omenili številni kolegi. Um, In ne vem, če imate kakšne konkretne primere, kjer bi se lahko, kjer bi se lahko situacija izboljšala, recimo recikliranje odpadkov, potem eh, problemi z eh, vodami in tako. Torej, hvaležen bom za vsake informacije v to smer. Vendar pa sem eh, zelo zadovoljen, da je odbor sprejel moje poročilo in upam, da to poročilo ne bo sporna tema v tem parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Naj vas še spomnim na rok za vložitev predlogov sprememb 14. december ob 12. Torej do 14. decembra do 12. lahko vložite predloge sprememb. Naslednja točka na dnevnem redu. Črno morje. Pogovarjali se bomo o strategiji Evropske unije za Črno morje, obravnavali predloge sprememb. Poročevalec je gospod Ungureano. 9. smo se že prvič pogovarjali o tej temi. Več kot 130 predlogov sprememb je bilo uloženih. Odbora INTA in ITRE sta že sprejela svoje mnenje. V odboru regiji mnenje sprejemajo danes. Besedo predajam kolegu Ungoreanovu, ki bo tudi pokomentiral predloge sprememb, ki so bili vloženi. Hvala, gospod predsedujoči. Predlaganih je bilo 131 predlogov sprememb in zelo sem zadovoljen, da so skoraj vsi predlogi sprememb konstruktivni in da obstaja splošno strinjanje glede koncepta in glede tega, da mora EU črnomorski regiji, EU eh, e črnomorski regiji posvečati več pozornosti in pripraviti pravo evropsko strategijo. Vidim, da gre tukaj za splošno strinjanje glede splošnih direktiv. Večina predlogov sprememb iz ljudske stranke, za Aldeja in SD stranke in tudi nekateri iz eh, stranke zelenih so sprejemljivi. Obstaja nekaj zadev, kjer bom predlagal kompromisne rešitve, zato da bi besedilo bilo bolj koherentno in da bi se izognili ponavljanje. Najpomembnejša področja za kompromis so odnosi Evropske unije, potem okolje in energetika ter infrastruktura. Jutri imam srečanje z poročevalci v Senci in sicer ob 12.30 in upam, da bomo lahko razpravljali o predlogih spremembah in o kompromisnih predlogih, zato da bi našli skupno rešitev. Nekateri predlogi sprememb, nekaterih predlogov ne morem sprejeti in sicer dve zadevi ne morem sprejeti. Prva zadeva predloge spremembe glede institucionalizacije ali ustanovitve popolnoma nove strukture v regiji Črnega morja. Tukaj gre za um, predlog spremembe 29, 56 uh, o strukturi in o odnosih med Rusijo, Turčijo in Evropsko unijo. Mislim, da tukaj ne potrebujemo novih struktur in novih institucij za Črnomorsko reg regijo, kaj ti preveč organizacij in pobud že imamo. Mnenja sem, da oblikovanje novih struktur bi negativno vplivali na učinkovito delovanje in izvajanje. Kar pa zadeva trilateralno strukturo za Rusijo in Turčijo, sem že v osnutku poročila poudaril, kako ključno ulogo igra Rusija, igrata Rusija in Turčija v regiji. Zelo težko pa je sprejeti predloge sprememb, ki izključujejo druge akterje iz uh, tega regionalnega sodelovanja. Potem predlogi sprememb številka 38 in 39 predlagata črtanje dolo, določb za ločeno postavko za Evropsko strategijo za Črnomorsko regijo. To je seveda ključen element mojega poročila. In tukaj sem se navdihoval z delom kolegov, ki so delali na Balt, strategiji za Baltsko morje. Tam so imeli tudi ločeno proračunsko postavko. Poleg tega moram dodati, da sredstva Evropske unije za to regijo so zelo razpršena in da tukaj ni, niso dovolj vidna in transparentna. Potem težko bi sprejel določene predloge um, EFD, ki govorijo o omejeni vlogi, ki jo igra Evropska unija v Črnomorski regiji. Sveda pa z veseljem bom prisluhnil vašim komentarjem in jutri se bom sestal z poročevalci v Senci ob 12.30. Zaključil pa bom s tem, da bom poudaril, da, da bom poudaril, da uh, se zahvaljujem za vaše prispevke in uh, podporo. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Kazak je naslednji. Merci beaucoup, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Najprej bi rad čestital poročevalcu, gospodu Ungaranuju, za poročilo. Mislim, da je poročilo izčrpno, zelo dobro. Strategija Evropske unije za Črno more naj bi prispevala k ponovni oživitvi tega območja. Mislim, da je to nujno potrebno, predvsem zaradi tega, ker sinergija za Črno morje ni prinesa želenih rezultatov sem pripravljalec mnenja v odboru INTA v zvezi z, z Evropsko strategijo za Črnomorje. Zato mi dovolite, da spostavim par točk. Črnomorje je tudi prizadela finančna kriza, tako kot ostale regije, kar je brutalno zaustavilo rast, ki je bila poprečno 6 odstotna letno. Okrepiti je treba tudi bančni in finančni pravni okvir, poskrbeti je treba za večjo verodostojnost, preglednost proračuna. Poleg tega je regionalno sodelovanje ključnega pomena za Črnomorsko regijo. Glede na to, da obstaja več regionalnih pobud, ki se nanašajo na to območje, mislim, da bi lahko prišlo do zmanjšane učinkovitosti. Zato bi morali biti zelo previdni, se izogniti podvajanju projektov in podvajanju porabe sredstev. Graditi moramo na izkušnjah, ki smo jih pridobili na področju Baltika, Balkana, Podonavja. Sodelovanje z drugimi regionalnimi organizacijami, kot je naprimer organizacija za gospodarsko sodelovanje na področju Črnega morja, je pomembno. Poleg tega so pomembni tudi energetski projekti, kot je naprimer projekt Nabuko. Izgraditi je treba ceste, pomorske avtoceste, s tem bomo prispevali k trgovinski menjavi v tej regiji. Povečati je treba zmogljivost pristanišč, varne in konstance. To se meni zdijo tiste najbolj pomembne stvari. Dve državi, ki nista članici preomenjene organizacije, bi morali v to organizacijo za gospodarsko sodelovanje čim hitreje vstopiti in s tem dati zagon ostalim državam v tej regiji. Poročevalec je zelo skrbno preučil vse vidike, upošteval je tudi naše predloge sprememb glede sodelovanja z drugimi organizacijami v tej regiji. Omenili ste tudi pristanišči Varna in Konstanca, za kar se vam zahvaljujem. Strinjam se z gospodom Paškom in še enkrat podarjam, da ima območje Donave tudi velik pomen za območje Črnega morja, čeprav geostrateško gledano ne gre za eno in isto stvar. Strinjam se s kolegom Vajglom in s kolegom Kirilovom, ki pravite, da bi morali olajšati vizumski režim tudi za države iz te regije. Upam, da bo naša prihodna strategija prispevala veliko več in da bo izpolnila pričakovanja. Hvala lepa, gospa Kopa. Madame Kopa. Gospa Kopa. Merci. E, celo napomer, ki je simija, je ti. Hvala, nekaj pripomp o tej črnomorski regiji. To je regija, ki ima geografsko-strateško pozicijo in veliko naravnih virov, vendar pa obstajajo skriti in tihi konflikti in recimo človekove pravice, nelegalno priseljevanje, organiziran kriminal, vse to je skoncentrirano v tej regiji. Vsem tem se ukvarja tudi poročilo. Želela bi se zahvaliti poročevalcu za besedilo. Ta regija ima zelo velik energetski potencial in za nas je zelo pomembno okrepiti energetsko stabilnost te regije. Poročevalec je v poročilju povdaril ugodnosti, ki jih bo EU dobila od sodelovanja za to regijo um, in ki jih bo dobila tudi iz oblikovanja območja proste trgovine. Mislimo pa, da je treba okrepiti to poročilo na področju človekovih pravic in varstva človekovih pravic v tem smislu sem predstavila predloge sprememb. Sodelovanje z Evropsko unijo bo izboljšala tudi gospodarsko in politično situacijo v tej državi in okrepila demokracijo in okrepila boj proti korupciji. To je usmeritev mojih predlogov sprememb in še enkrat bi se zahvalila poročevalcu za poročilo. Merci, Hvala lepa, gospod Severin. Thank you, Mr. Uh, chairman. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Predsotki obstajajo glede te regije in ti predsotki pravijo, da bi lahko razvili gospodarsko in okoljsko sodelovanje in druge vrste uh, sodelovanje in se ne bi ukvarjali z vprašanjem varnosti. Sam sem obiskal to regijo nedavno in opazil sem, da če se ne ukvarjamo z vprašanji varnosti, ne moremo predvideti, kako se bodo razvijali druge vrste sodelovanja v tej regiji. Zato mislim in ko se pogovarjamo o vprašanju varnosti, vidimo, da sta dve državi ne želita vključiti v odnose z nami in to sta ravno Turčija in Ruši, Rusija. Torej smo v začaranem krogu in zato bi poročevalca prosil, da razmisli o svojem mnenju o enem predlogu sprememb in sicer, da je treba konsolidirati pogajanja, ki vključujejo Turčijo, Rusija in EU in seveda tukaj ne izključiti drugih, ampak ravno zato, da bi vključili, da bi oblikovali okolje, ki bo vključevalo tudi druge. Če želimo biti politično korektni in reči, da ne delamo razlik med eh, partnerji, potem bomo manj učinkoviti. In to je pomen enega od mojih predlogov sprememb. In obvestiti vas moram, da na ravni moje politične skupine smo imeli tako konferenco in da obstajajo dobre perspektive, da bi tak pristop obrodil sadove. Torej, ne želimo izključiti nikogar, ampak želimo tako okolje, ki bo vključilo vse. Vendar pa, ker sta glavna, dva glavna akterja vse čas sama izključujeta, mislim, da si je treba prizadevati, da bi jih vključili, preden organiziramo neko širšo konferenco. In moja zadnja točka zadeva drugi, drugi predlog spremembe, eh, na katerega se je skliceval gospod Ungureanu in sicer gre za Črnomorsko unijo. Morda bi kot kompromis lahko nekoliko spremenili to formulacijo. Strinjam se sicer z poročevalcem, da obstajajo že številne pobude in organizacije in da ni treba več ničesar dodajati, vendar pa bi rekel, da ne obstaja nobena organizacija, v kateri bi EU igrala prvo ulogo. Torej, če želimo imeti unijo za sredozemlje, mislim, da bi morali proučiti tudi možnost podobne unije za Črno morje kot možnost uh, neke politične nadstrukture, če bi se to izkazalo potrebno za to, da bi okrepili strategijo. To strategijo pa potrebujemo in upam, da bo uh, nadomestila trenutno sinergijo, ki dokazuje, da potrebujemo ravno tako strukturo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kirilov. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam bi želel komentirati poročilo gospoda Ungureana in se mu zahvaliti za to poročilo in za trud, ki ga je vložil za to, da je poročilo uravnoteženo. Ma, moje mnenje v zvezi z komentarji kolegov je, da ustanovitev aktivnega sodelovanja s Črnomorsko regijo ni lahka naloga. Včasih je bilo okoli Črnega morja so bile štiri države, sedaj se je število podvojilo ali celo več. In previdni bi morali biti zaradi tega, ker nekatere države morda niso tako zadovoljne nad našo aktivno politiko. Veste, da okrepitev teh politik pomeni, da se moramo najprej osredotočiti na konkretna vprašanja, ki zadevajo eh, resna, um, torej resna, resne skrbi teh držav. Črnomorje je zelo nevarno, zelo pogosto se dogajajo nesreče na Črnem morju. Celo včeraj je neka nizozemska ladja povozila, torej trčila ob neko um, ladjo iz Sierra Leona, ki se je potopila, štirje so umrli, uh, pomagali, so tudi, pomagali so tudi bolgarske oblasti in pomembno je, da bi v tem poročilu imeli ločeno, ločen odstave, ki bi se s tem ukvarjal. In zato predlagam predlog spremembe, ki poudarja ravno ta to vprašanje. In pozivam, da bi pogledali na vprašanje, ki so pri srcu vsem tem državam okoli Črnega morja, seveda v interesu sodelovanja za Evropsko unijo. Pod Šulc. Herr Vorsitzender, wir haben gospod predsedujoči, mi smo strategijo za Črno morje že eh, obravnavali in to zelo podrobno. Veliko eh, torej, stvari, ki so si podobne, smo ugotovili in zato bi želel, da se zdaj omejimo na predloge spremem. Naši Predlogi sprememb eh, so bili konstruktivno sprejeti, to smo slišali od poročevalca in jih bomo upoštevali. In za nas je pomembno, da predvsem eh, zagotovimo financiranje manjših projektov, tako imenovanih people-to-people -people projektov, da okrepimo komunalno upravljanje in ustrezne organizacije civilne družbe, torej, da bi s tem tudi one bile odgovorne za to strategijo za Črnomorje in še, da bi nerešene konflikte eh, ohranili eh, v. Torej, da bi bili pozorni na nje in da bi preprečili eskalacijo konflikta. Enako velja tudi za, torej za projekte, infrastrukturne projekte na energetskem področju, kot je na Buko, ki konkurirajo med seboj. In tu smo že povedali, da bi želeli že obstoječe projekte eh, podpreti in da bi postavili ustrezen inštitut za takšne študije v, na tem področju in v tej zvezi bi potem poročilo imelo nekako ustrezno pravilno usmeritev. Merci, uh... Hvala lepa, lepa gospod Sevič. Uh...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 to dokazuje, da Evropska unija ni sposobna reševati problemov v tej regiji. Želel pa bi povdariti še nekaj, kar ni omenjeno v poročilu. Po mojem mnenju pa je to zelo pomembno za vzpostavitev povezav z državami Črnomorske regije. Tukaj se nanašam na medparlamentarno sodelovanje. Obstaja institucija, ki se imenuje uh, um, medparlamentarne skupščina Črnomorske regije in ta institucija, kako naj to povem, ima nekaj, ta institucija ima nekaj značilnosti, razmišljanje v tej instituciji pripada bolj preteklosti, podobno je uh, Eh, načinu, kako so razmišljali v času Sovjetske zveze. In ta institucija se zanima za sodelovanje z Evropskim parlamentom. Še vedno nismo odgovorili na določene poskuse, da bi vzpostavili neko ad hoc delegacijo za kontakte s to institucijo. In za besedo sem prosil, kajti pred nekaj leti sem bil odgovoren za stike s to organizacijo in kolikor vem, se od takrat, se v zadnjih mesecih ni veliko spremenilo. Zdi se, da se bomo morali s tem ukvarjati in da potrebujemo boljše sodelovanje. Si, torej o teh zadevah se bomo prej ali slej morali pogovarjati. Hvala lepa, gospod Vajk. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz mislim, da je v naslovu tega dokumenta rečeno vse, ko govorimo o strategiji za Črno morje. E, če kje, potem potrebuje Evropska unija strategijo in to zelo poglobljeno in, in zelo diverzificirano po različnih področjih, zato da vključimo področje Črnega morja v tisti del Evrope ali pa tisti del sveta, v katerem lahko Evropska unija odigra eh, eh, aktivno in, in zase in za svet pomembno nalogo. Eh, seveda je ta naloga toliko lažja, ker imamo tri članice Evropske unije na tem področju in ki lahko z svojim poznavanjem problemov, z, z institucionalnimi povezavami eh, eh, največ prispeva k temu, kar želimo, to pa je eh, globja in, in integracija tega prostora v prostor skupnih vrednot, miru in spoštovanja človekovih pravic in svoboščin. Zaradi tega ne gledam na ta projekt in to je bilo odlično izpostavljeno v poročilu gospoda Ungureanua predvsem kot eh, nek eh, ekonomski ali pa eh, izključno eh, eh projekt eh, nekih skupnih evropskih koristi, eh, mislim materialnih koristi, ampak na projekt nadaljnega razvoja eh, Eh, demokracije in, in približevanja in širjenja skupnih eh, vrednot na eh, tem področju. Zato se mi zdi posebej pomembno tudi, da, ima, da to področje pokriva nekaj pri skritih mednarodnih konfliktov in problemov, kjer je očitno potrebna večja involviranost regionalnega konteksta držav eh, iz, eh, iz, eh, iz neposrednega okolja, zato da do, pride do rešitve teh problemov. Potem bi izpostavil eh, pomen eh, nekoliko pozabljenega eh, vrednote eh, medkulturnega in medverskega dialoga. Mislim, da je to nek prostor, v katerem se lahko ta dialog v celoti razvije in pravzaprav služi tudi kot eh, kot, kot model. Pridružujem se in ponavljam to, kar je rekel eh, kolega Kazak. Eh, viza eh, facilitation, širitev svobodnega gibanja je nek instrument, ki lahko močno spodbudi demokratične procese in, in, in približevanje teh držav našim vrednotam in, in našim, našim usmeritvam. E, mogoče še zadnja observacija, e, pomembno je tudi, da, da se skozi to regionalno pobudo e, reflektirajo tudi e, naše vrednote, ko gre za spoštovanje zakonitosti, e, pravil e, mednarodnega prava in e, človekovih pravic, vključno z svobodo medijev in izražanja. Hvala lepa. Gospod poročevalec, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Skušal bom biti kratek, čeprav imam kar veliko komentarjev in odgovorov. Najprej hvala za odlične pripombe in za kakovostno razpravo. Začeli bi z gospodom Kazakom. Potem gospod Hinda. Observations about um, uh, Danny potem mnenje odbora INTE o Podonavju, pa o pomenu Nabuka, o okviru Svetovne trgovinske organizacije, ki bo postal regionalni okvir, potem pripombe kolegice o človekovih pravicah, tudi s tem se bomo ukvarjali. Mislim pa, da mnenje gospoda Severina sproža razpravo. Če govorimo o odnosih, o trikotniku Rusija, Turčija, EU, se strinjam, da Rusija in Turčija sta veliki sili v regiji in po mojem mnenju, tudi dva velika problema te regije. Ne dvomim, da ko bo pristop Evropske unije postal delujoč v Črnem morju, bosta Rusija in Turčija igrali pomembno ulogo. Druge države se bodo psihološko verjetno počutile nekoliko marginalizirali, marginalizirane. Kar pa zadeva Črnomorsko unijo, tudi o tem se moramo pogovarjati. Ne vem, če Unija za sredezemlje, če je zgodba o uspehu, vsaj ne v tem trenutku. In želel bi povedati še naslednje. Mislim, da ne moremo ustanoviti um, unije za Črno morje, preden imamo pravi pristop za Črnomorsko regijo, ki, regijo, ki ga še vedno nimamo. Torej, sinergija za Črno morje ne zadošča, moramo razviti poln pricop, pristop. Potem, kar je povedal gospod Kirilov glede uh, pomorske varnosti, mislim, da je njegov predlog spremembe odličen. Potem pa gospod Šulc, ki je povdaril um, ehm, razvojne projekte. Zdi se mi, da je gospod Sivič, ki je govoril o medparlamentarnem sodelovanju. Govoril o PAB seku, parlamentarni skupščini Črnomorskega gospodarskega sodelovanja. In če je to tako, potem v sedmem, je to omenjeno v sedmem odstavku. Želel bi se zahvaliti tudi gospodu Vajglu ki pravi, da trenutno je da EU nima pravih izhodišč, nima pravih, eh, prave, ne vidi prave slike pri pristopu do Črnomorske regije. In seveda bom sprejel tudi njegov predlog za boljši vizumski režim. Hvala. Merci, monsieur le rapport. Hvala lepa, gospod poročevalec. Glasovanje bo potekalo v četrtek 9. decembra. Naslednja točka na dnevnem redu se nanaša na Libijo. Poročevalka je gospa Gomeš. Gospa Gomeš je na poti, mislim, da čez pet minut. Tako da predlagam, da za pet minut prekinemo zasedanje. Uh.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 That's true. They yeah, come yeah. later in, uh, but they have to first satisfy yeah, my yeah, people yeah. before the trip of tomorrow. Yeah. Okay. Mr. President, why do we not discuss Korea? Gospod predsednik, zakaj pa danes ne razpravljamo o Koreji? There is a crisis in Korea. Na korejskem polotoku je kriza. Kot veste, in v odboru za zunanje zadeve bi se o tem morali pogovarjati. Yes,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

Dobro, nadaljujemo sejo. Gospa Gomez se je ravno kar pojavila v dvorani, tako da je kar predajam besedo. Ah, Merci, uh, for... Zelo hvaležna sem za to, ker ste me počakali. Snemala sem televizijski program. Želela bi vam povedati, da je osnutek priporočila, ki sem ga predstavila in ki naj bi ga obravnavali. Pri tem pa seveda čakam tudi na priporočila poročevalcev v senci in strani drugih skupin. Tudi torej, namen tega priporočila je, da bi pač tukaj dosegli neke spremembe in nekako v tej fazi pogajanj, ki trenutno potekajo med komisijo in libijskimi, eh, libijsko vlado. In mandata komisije mi še nismo videli, kljub našim stalnim prošnjam za to. In slišala sem, da bo odločitev sprejeta v zvezi s tem, vendar ni še bilo nič. Torej, kakšen je mandat, ki ga ima komisija? Torej, naš, preko naših kontaktov z libijsko vlado ali organi eh, in na osnovi tega sem sestavila to priporočilo eh, skupaj z kolegi, ki so bili v novembra v Libiji in na osnovi podatkov delegacije, ki jo je vodil Antonijo Paceri v Libiji. In Antonijo sem prepričana, vam bo povedal, kaj je v teh sestankih. zadeve so se nekam narodno začele, na koncu pa smo prišli do zelo informativnih eh, pogovorov in odkritih eh, razprav. Mi z naše strani smo bili vedno zelo odkriti. Kaj lahko eh, zaključim? Parlament ne more in Evropska unija ne more prekiniti z odnosi z Libijo, kajti zelo pomembne odnose smo že vzpostavili in to ne zgolj nekatere države članice, temveč Evropska unija kot celota. In kaj je z eh, temi odnosi med EU in Libijo. Zelo pomembni so, povezani so z energetsko, z zagotovljeno energetsko preskrbo, z nadzorom eh, priseljenskih tokov z zaščito beguncev in prosilcev. Prosilcev za azil in pomagamo ali spodbujamo Libijo, da bi se razvila politično in da bi nekako koristila regiji in odpravila razloge, ki prispevajo oziroma ki so nasprotni eh, paktu v zvezi s podnebnimi spremembami. In v osnutku priporočila sem jasno povedala, razbeležila, da je Libija zelo pomemb, posebna država, diktator, ditak, diktatura, ki pa je vseeno država, ki se pogovarja, razpravlja z nami je podpisala sporazume z nekaterimi državami članicami, tako Italijo in Francijo, ima intenzivne odnose z drugimi državami, naprimer Malto, in zato ne moremo preprosto prekiniti z odnosi in se pretvarjati, da Libije ni. Libija je pomembna je za našo varnost, za upravljanje, ki so tudi naša zadeva. Potrebno je vzpostaviti ustrezne pogoje in zahtevati od Libije prave stvari. In imeli smo občutek, da so nas Libici resnično poslušali. In pomemben element je naslednje. Torej, kot prvo je, da moramo prepričati svet, da opusti uh, sporazum o ponovnem sprejemu. Zakaj? Zaradi tega, ker Libici tega ne bodo nikoli, se ne bodo strinjali, tako kot Maroko in Turčija tega niso storili. In to, da hočemo to in da prosimo za to, je nasproto našim eh, načelom. Ko lahko zahtevamo ponovni sprejem eh, priseljencev od države, ki uporablja smrtno kazen, ki ne, nima vladavine prava, tam je vladavina ene osebe in še vrsta drugih zadev je. Drugi element pa je prošnja, da, bi, da bo Libija podpisala in ratificirala in se strinjala z eh, zakonito zastopanostjo v Libiji UNHCR-a. To je jamstvo, da se bo spremljalo priseljence oziroma migrante in begunce. In kot vemo, je beguncev med migranti v Libiji ogromno. UNHCR je v Libiji že dolgo prisoten, kljub temu, da ni. Eh, je bil prisoten, vendar so ga pred meseci um, odstranili oziroma je morala prisotnost pač tam biti, eh, je bila uh, umaknjena. Zdaj pa zahtevamo, da je UNHCR, da mora biti tam in da je potrjena še z pravnim ali zakonitim statusom. In pogovori med Libijo in UNHCR-om se bodo začeli. Včeraj sem se pogovarjala z visokim zastopnikom UNHCR-a, pa vendar so mi povedali, da se pogajanja sploh še niso začela in to ni v redu. Naš parlament ne sme sprejeti eh, takšnega pravnega sporazuma, vkolikor ni zakonitega zastopanja UNHCR-a tam. Torej, Libija je pristopila k Afriški konvenciji, mora pa sodelovati z UNHCR-om za zaščito beguncev. Potem je seveda še vrsta drugih zahtev, kar se tiče področja človekovih pravic, jih, na katerih moramo ustrajati. Saj ne, da jih eh, bodo seveda takoj sprejeli, vendar naš pritisk pri tem je pomemben, da skušamo doseči reforme. In v Libiji so notranje sile. Poslovneži, na primer, ki razumejo potrebo po tej reformi, zato moramo odigrati svojo vlogo in skušati, torej se truditi, da bodo te reforme dosegli. Zelo pomembno za Libijo je sistem vizumov. Države članice niso pripravljene, da bi spremenile sistem vizumov, kar je, je zelo strok vendar tu lahko izboljšamo situacijo v zvezi z roki, naprimer, za pridobitev vizumov. In to je nekaj, kar zaprošamo naše organe. Libici so imeli na začetku zelo, torej bili so zelo sumljivi do Evropske unije in tu se je situacija spremenila zaradi tega, ker pravzaprav cenijo bengazijski akcijski načrt, ko so dosegli in dosegli so tudi, so eh, spustili eh, bolgarske eh, medicinske sestre in palestinskega zdravnika. Libicem pa smo pomagali s tem programom pri bolniki s HIV-om in AIDS-om. Zdaj pričakujejo, in nas prosijo, da bi to sodelovanje tudi razširili na druge nalezljive bolezni in druge centre v Libiji. Ne bom več podrobno razlagala vsebine priporočila, skušala pa sem doseči eno ravnotežje. Torej, mi želimo ohraniti odnose za Libijo in ena četrtina eh, ljudi, ki živijo v Libiji, so tujci, so migrantni delavci, ki so v zelo slabem položaju. Libija ne nima, torej ne priznava nobenega statusa eh, gostujočih delavcev, diskriminatorno se obnašajo do migrantov, a ti jih imenujejo, to je drugo ime za sužnja in to nam že veliko pove. Resnično lahko pomagamo, če se z Libijo pogovarjamo, rešitev vsekakor ni, da bi se tu umaknili, ampak moramo tukaj postaviti visoke zahteve in se še naprej pogovarjati z Lidijo in tako je napisano tudi Libijo priporočilo, ki ga imate pred seboj. Hvala lepa. Ob 15 čez 5 moramo zaključiti z odprto javno sejo, kajti od 5.15 dalje bo razprava potekala za zaprtimi vrati. Štiri ste se prijavili k besedi, tako da bomo res omejili vsakemu čas za govor. Najprej gospod Panceri. Najlepša hvala, zelo kratek bom. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Gomez. Pomembno je, da smo prisotni v Libiji zaradi treh glavnih tem. To je sogovornik, ki mora biti privilegiran zaradi terorizma, energetika, imigracija, varnosti in tudi zdravstvene varnosti. Pomembna je zaradi vloge, ki jo naš parlament lahko odigra po, vstop, po um, začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe in vloge za sodelovanje. Tretji vidik pa je, da ne smemo popuščati izsiljevanju polkovnika Gaddafija, vendar pa ne smemo podcenjevati situacije v Libiji. Ko pripravljamo bilateralni eh, sporazum Libija-EU, mislim, da je treba upoštevati priročila iz Eh, poročila. Mislim, da tukaj lahko naredimo korake naprej, zlasti kar zadeva Ženevsko konvencijo in za odprtje eh, pisaran UNCHR. Tukaj pa moramo povdariti dve zadevi. Prva je, da je Libija diktatura, vendar pa glede samega pristopa morda to ne bi že vključili v eh, uvod, kaj ti to bi sicer lahko vse uničili. Morda bi lahko to drugače formulirali, da morda Libija ni najbolj demokratična država. Druga tema, mislim, da je treba povdariti zdravstveni vidik, kaj ti kot si sama opazila, Ana je tam centr, ki dobro funkcionira, vendar je majhen. Tam eh, v Libiji je zelo veliko nalezljivih bolezni, in uh, vsi in številni priseljenci so okuženi in ti priseljenci bi lahko potem svojo pot nadaljevali proti Evropi. Zaradi tega mislim, da zdravstveno varstvo mora biti v prvem planu v odnosih med uh, Evropsko unijo in Libijo. To sta dva podarka, ki sem ga želel podati. Hvala. Uh, <clears throat> merci, Hvala lepa, gospod Kasulides. Euh, Kot prvo bi se rad zahvalil gospe Gomeševi za njene napore pri predstavitvi osnutka priporočila. Večinoma se z njo strinjam in danes se strinjam z njo, ko pravi, da se moramo angažirati z Libijo, ko govori o energetski. Eh, zagotovljeni preskrbi, o človekovih pravicah, UNHCR-jem in pa smrtni kazni. Vendar tukaj pa v osnovi se nekje ne strinjava, kar se tiče priporočila komisiji, da bi prenehala z pogajanji o sporazumu za ponovni sprejem, ki trenutno poteka. Kot prvo, gospod predsedujoči, ne razumem, zakaj je bilo tako nujno, začeti za to zadevo, torej da na hitri poti, po hitri poti. Vemo, da januarja, eh, torej, da januarja pogajanja s komisijo ne bodo zadnja in leta 2011 bomo imeli pogajanja in v tem trenutku vidimo, da so določeni vidiki, eh, ki so problematični v pogajanjih. Ni pa treba, da jih obravnavamo v povezavi z ponov, torej sporozumom o ponovnem sprejemu. To bi bilo pomembno, za, da bi sprejeli lastne državljane. Seveda nočejo sprejeti odgovornosti za državljane tretjih držav tako kot tudi ne drugem sredozemske države. Komisija ni optimistična, da se bo Libija tu kmalo premislila, vendar to s časoma lahko pride, ko bodo na koncu problemi ostali in to veliki problemi. Tu ne gre toliko za to, da Libija se zavrača, da bi se pogovarjala o državljanih tretjih držav, ampak gre tudi za Maroko in druge sredzemske države. V osnovi pa gre za to, da protestirajo, da so režimi um, torej olajšav vizum, vizumov za sosedske države. Um, pač, uh, takšni, za katere menijo, da so diskriminatorni nasproti uh, južnim državam v okviru Mediteranske unije. Eh, olajšano pridobivanje vizumov ni še odstranitev vizumov. Tukaj se samo skrajšajo koraki pri pridobivanju vizumov in vse to bi lahko preverili, svet bi to lahko pregledal. Libija je pomembn, so pomembna vrata za zakoniti vstop priseljencev v Evropo, tako kot Turčija. In ti dve državi sta bili eh, poleti eh, omemljeni kot takšni državi. Torej ne gre za to, da če Turčija nima takega sporazuma, potem ga tudi Libiji ni treba imeti. Kaj je naša prva naloga tukaj? Malta je država, ki sprejema prvi val uh, zakonitih priseljencev in to je majhna država, kjer ne morejo situacije obvladati in tudi demografski problem je. Leta 2008 je Libija podpisala sporazum s Francijo, kar in s tem rezultat je bil, da se je zmanjšalo odhajanje poteseljencev oziroma migrantov iz Libije v Evropo. Vendar, mi bi zdaj, če bi zdaj rekli, da se prenehajo pogajanja na sporezumu za ponovno sprejem, potem bomo dali slab zgled drugim državam v sredozemlju in istočasno menim, da je to zadeva, ki jo je treba nasplošno obravnavati v kontekstu Unije za sredozemlje, kajti to je bilo prisotno že na začetku, da se sklenajo sporazumi za ponovni sprejem za vsemi državami v sredozemlju. Kar se tiče ponovnega sprejema, je nekaj, kjer ne govorimo o beguncih, ne o prosilcih za azil, ne o ljudeh, ki potrebujejo zaščito. To so ljudje, za kateri smo gotovili, da so nezakoniti priseljenci. In če je tukaj nevarnost eh, smrtne kazne ali pa mučenja, potem bi to bile izjeme. Merci. Hvala lepa. Gospa Flotre. Najlepša hvala že kar vnaprej, gospod predsedojoči, zato ker vsem dodeljujete dovolj časa za govor. Upam, da bomo vsi imeli možnost užiti ta privilegij. Torej, sama podpiram pristop, ki ga je zauzela Ana Gomez v tem poročilu vendar se mi zdi, da bi bilo veliko bolje za nas poslance, če bi se neposredno lotili tistih najbolj ključnih točk, o katerih se pogajate tudi svet in komisija. Dobro bi bilo, če bi poznali njihovo besedilo, pa ga žal ne. Tako da svet ne izpolnjuje dolžnosti, ki mu jih nalaga Lizbonska pogodba. Mislim, da je to treba jasno povedati. No, če mi dovolite, bi se vrnila še na dve pripombi kolegov, ki so govorili pred menoj, predvsem pripombi gospoda Pancerja in gospoda Kasulidesa. Morda je prišlo do kakšne napake, ampak ne želim, da bi kolegice in kolegi mislili, da tujci, priseljenci prenašajo nalezljive bolezni. Prej smo govorili samo o izpustitvi bolgarskih sester, ki so jih imeli za talke. Leta 2005 je Libija povedala, da so migranti številni. Dva milijona od petih milijonov prebivalcev v Libiji so priseljenci. V Evropi si česa takega sploh ne bi mogli predstavljati. Rekli so tudi takrat, da Libici oziroma da priseljenci v Libiji zagrešijo 80 odstotkov kaznjivih dejanj in da priseljenci prenašajo nalezljive bolezni. To so bile izjave podane strani libijskih organov leta 2005, ampak tu gre za zelo jasno diskriminacijo, kot je rekla že gospa Gomeš. Zato bi morali v tem besedilu v zvezi s tovrstnim rasizmom, ki se izvaja nad črnci, nedopustno in nasilno. Gospod Kasulides, libijski organi tudi pravijo to, kar ste sami rekli ravno kar, da nima težav s prosilci za azil in s prosilci za mednarodno zaščito, kajti priseljenci v Libiji hodijo tja zaradi dela. Obstaja več različnih zgodb, ki pa vseeno kažejo na to, da je ogromno ljudi v Libiji, ki želijo tam delati, da gre večinoma za priseljenci, ki ne želijo mednarodne zaščite, vendar bi morali tudi njim zagotoviti ustrezne postopke. Morda UNHCR ni ravno najbolj primeren organ za to, morda bi morali z libijskimi organi sodelovati pri vzpostavljanju ustreznega upravnega postopka za te priseljence. V tem besedilu bi lahko, po mojem mnenju, s pomočjo predlogov sprememb bolj izpostavili dialog. Prizadevati bi si morali za to, da se splošna situacija izboljša, da se čim hitreje vzpostavi pravna država, da se čim hitreje zagotovijo človekove pravice v Libiji. Libija je, kot je rekla gospa Gomeš, diktatura. Kadarkoli govorimo o diktatorskih režimih, se je težko opreti na organizacije civilne družbe, ki bi bile neodvisne težko je pa dati tudi kakršnokoli oceno sodelovanja, ki bi ga vzpostavili z libijsko vlado oziroma z libijskimi oblastmi. O tem se bomo pogovarjali tudi jutri na sestanku poročevalcev v Senci, ampak vseeno naj podarim, da bi morali bolj pokazati svojo pripravljenost, svojo voljo, spodbuditi Libice jih pozvati, da vzpostavimo dobro in mirno sodelovanje. Hvala lepa. Thank you, Chairman. I also agree that... Hvala lepa. Gospa Očolant govori. Prej. Ne bom več ponavljala tega, kar je bilo povedano. Nekaj manjših predlogov sprememb bi tukaj predlagala, vendar. Sama imam izkušnje življenja v diktaturi, tako polno razumem, kako zapletena je takšna zadeva za Evropsko unijo, da bi tukaj razvila odnose z državo, kot je Libija. In ena stvar, ki bi jo resnično eh, morali razmisliti, je, da v Tripoliju vzpostavimo EU delegacijo in da skušamo vplivati na odnose z naše strani. In da pač zaprosimo za takšno delegacijo v Tripoliju. In še nekaj, kar menim, da je zelo pomembno. Če libijska stran resnično želi sodelovati in razviti odnose z Evropsko unijo, morajo sodelovati v dejavnostih eh, Unije za sredozemlje. Mislim, da jim je treba to jasno povedati. In seveda eh, moratori na smrtno kazen eh, je treba omeniti, to sicer je omenjeno, kakor tudi vse okoli človekovih pravic. Mi pa moramo zagotoviti, da bomo kasneje vse te predloge še potrdili in okrepili. Hvala lepa, gospod, da ste spoštovali dodeljen čas za govor. Še zadnja dva, ki sta prijavljena k besedi. Najprej gospod Mauro. Mm. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sami se želim zahvaliti kolegici Gomez, ki je po mojem mnenju poudarila dva zelo pomembna vidika. Prvi je, da je glavni cilj Torej ponavljam, želel bi se zahvaliti gospe Gomez. Podarila je dva pomembna vidika. Prvi vidik je zadeva dejstvo, da Evropska unija mora zapolniti e, prizorišče, ki ga danes e, zasedajo mednarodna sporazumi. Tudi Italija je ima eh, sporazum, ki nadomešča to, kar bi morala storiti Evropska unija. In to, tega se moramo um, zavedati. Malta, ki je tako majhna, ne more zavirati in sprejemati toliko priseljencev. In tudi Italija ne more prevzeti bremena um, tako zapletenega bremena. In zato bi želel pojasniti nekaj predlogov sprememb, ki jih bom podal. Zavedati se moramo, da nekatera vprašanja nam omogočajo, da se osredotočimo na edinstvenost Libije. Italija ima neke vrste sporazumov, ki so bili podpisani leta 2008 in seveda si jih vlada ni izmislila v enem mesecu, pomeni, da so, eh, da so že stari ti sporazumi in da si jih je Italija izmislila zaradi tega, ker, Ita ker Evropa ni bila prisotna. Zelo nas skrbi tudi UNCHR, ampak ali ni onu, eh, torej eh, Združeni narodi si izmislila, Eh, izmislile ravno tega in morda bi tudi oni nam morali kaj razložiti. In zaradi tega bomo podali predloge sprememb, ki bodo šli v to smer in ki bodo dobili zeleno luč eh, poročevalke. Hvala. Merci, Hvala lepa še gospod Salafranka. Eh, dve, dve pripombi. Dve pripombi eno o postopkih, eno pa vsebini. Rad bi čestital gospe Gomeš za odlično delo na osnutku priporočila. Gospod Mauro je rekel, da gre zelo za zelo poseben primer za državo, ki ima takšen celo specifičen režim. Želel sem povedati, kar se tiče vsebine, da je moje poslanske skupine, naš predsednik, povedal jasno, kaj je naše stališče. Polno vas podpiramo. Gospa Gomeš, nekaj, kar bi rad od vas izvedel, pa je. Reko gre za opustitev pogajanj eh, o sporazumu za ponovni sprejem. To je zelo občutljiva zadeva. Tu moramo delovati zelo eh, konsistentno. Mate je bila tu prva država in kaj moramo narediti, je, da vzpostavimo politiko, ki ne bo diskriminatorna nasproti drugim državam članicam. In zato se strinjam s pripombami, ki so bile že rečene v tej zvezi. Gospa Gomeš, rad bi vas povabil, da nekako. Uh, to ustrezno eh, ubesedite, da bo vaše priporočilo kompatibilno tudi s sporazumi, torej glede sporazumov za ponovni sprejem. Eh, mislim, da tukaj nekega, ne želim, da bi gospa Gomez morala tukaj postaviti kakšne roke, daleč od tega. Poročevalec v senci bo morda bolj pristojen, da govori o tem čas za položitev predlogov sprememb, pa je zelo, zelo k malu in to bo težko. Sam sicer ne nameravam eh, predložiti predlogov sprememb, ne vem pa, če bodo poročevalci v senci na to z, s tem zadovoljni. Vsekakor pa, gospa Gomeš, hvala lepa za vaše delo. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 2. december. Gospa Gomez, še vi dobite besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala vsem kolegicam in kolegom za pripombe. Strinjam se, da je najbolj sporno vprašanje tisto, ki se navezuje na sporazume za ponovni sprejem. Uh, Jutri bo potekal tudi sestanek poročevalcev v Senci, na katerem bomo govorili o tem vprašanju, zakaj smo pod takim časovnim pritiskom. Poročilo še ni pripravljeno. Pripor, poročilo bo pripravljeno na temo okvirnega sporazuma, ko bo ta sklenjen. Želimo samo vplivati na ta zadnji krok pogajanj, ki naj bi potekal januarja. Želeli smo nadoknaditi zamujeno in na, na januarskem plenarnem zasedanju to poročilo sprejeti. Je pa seveda vse odvisno od kolegic in kolegov, od političnih skupin. Sama sem samo upravila svoje delo. Poročilo imate sedaj na voljo, o njem se lahko pogovarjate in pogajate z ostalimi skupinami. Iskreno rečeno pa se mi zdi, da komisija ne bo uspela opraviti pogajanj do konca januarja bomo videli, kaj bo povedala komisija v zvezi s tem. Ampak že to, da se danes pogovarjamo o tem, da potekajo pogajanja, je veliko. Že s tem lahko vplivamo na proces. Hvala. Dobro, še enkrat rok za vložitev predlogov sprememb 2. december. 9. decembra naj bi sprejeli to poročilo v odboru, razen če ne bo prišlo do kakršnih koli zamud zaradi političnih ali časovnih razlogov. Dobro, prekinjamo zasedanje. Vsi, ki ste pooblaščeni, lahko seveda sodelujete na naslednjem delu zasedanja, ki bo potekalo za zaprtimi vrati. Ostali pa prosim zapustite dvorano.